Sedaj gremo na obrazložitev glasovanja. Najprej gre za gazo. Gospod Sundberg, gospa poroče, predsedujoča, rad bi povedal, da sem bil eden od petih poslancev Evropskega parlamenta, ki so glasovali proti resoluciji. Tega nisem storil zaradi tega, ker si ne bi želel gospodarskega razvoja za tistih, ki so resnično trpeli v tej krizi in si ne bi želel, da bi dobili pomoč za razvoj To ne drži. Glasoval sem proti zaradi tega, ker je bilo pomankljivo kot veliko resolucij v zvezi z bližnjim vzhodom, zaradi tega, ker ne vzpostavlja eh, tistega, kar je prav in kaj je narobe v tej situaciji in zato takšnih resolucij ne bi smeli sprejeti. Dejstvo je, da se je situacija pač takšna v Gazi zaradi dejanj Hamasa, ki so nastavljali bombe in spodkopali suvereno državo, ki ima pravico kot vsaka druga suverena država, da se odzove in da zaščiti svoje lastne ljudi. Dokler odgovorno za to krizo ni jasno izražena v tej resoluciji, potem resolucija ne bo učinkovita. Napočil je čas, da Evropski parlament pove Hamasu, da mora priznati izraelsko državo, da se mora pogajati z njo in da antisemitski vidiki niso na mestu in takrat lahko začnemo s takšnim mirovnim procesom. Najlepša hvala. Naslednje poročilo gospe Kinok. Gospod Tomas Šuska je prvi. Pani predsedujoča. Nujno je okrepiti odgovornost za zagotavljanje boljših pogojev, eh, življenjskih pogojev otrok, eh, še posebej v oboroženih konfliktih, ki so, kjer so pogosto eh, prisilno upoklicani v vojsko in tako obsojeni na lakoto in ostale negativne vidike. V praksi moramo tudi nastopati v prid eh, pravic otrok, ne pa da sprejemamo eh, mnenja, ki ne gredo v to smer. Hvala lepa, gospa Sinat. Oh, torej gremo na naslednjega govornika, gospod Kamal. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, Filozofka Whitney Houston je nekoč rekla, otroci so prihodnost, eh, dobro jih moramo učiti in jim pokazati pot, pokazati moramo lepoto, ki jo imajo v sebi. V poročilu prvič eh, govorimo o ključu za razvoj v prihodnosti. Kar je pomembnega v tem poročilu, je, da govorimo o razvoju otrok in o otroškem šolanju ne samo za deklice, Eh, ko, v smislu, da če učimo ženske, učimo o, vse otroke in se poskrbimo za razvoj, ampak govorimo o splošnem osnovnem šolstvu. To je nujno za razvoj in zato pozivam vse kolege, da si pogledajo rešitve, ki jih je podala Univerza Newcastle, ki se zauzema za privatno šolanje za revne. Če država ne poskrbi za osnovno šolanje, se starši združijo, in um, zahtevajo zasebno šolstvo. Prosim, da si ogledate možnosti e, izven državnega šolstva. Gospa Sinot. Se opravičujem, glasovala sem proti poročilu gospe Kinok. Težka sem se odločila za to zaradi tega, ker so problemi, ki jih omenja zelo pomembni tragedije, se dogajajo po celem svetu. Vendar pa je podlaga za njeno poročilo Konvencije Združenih narodov za pravice otrok in delujemo na podlagi te zelo pomankljive konvencije. Ta konvencija je bila vedno kompromis. In po eni strani vsebuje zelo veliko dobrih eh, stvari, po drugi strani pa omenja zelo neprimerne eh, stvari. Leta 1949 je bila spisana in govori o prostem dostopu do medijev in celotne komunikacije za otroke. In to je bilo napisano, preden smo Eh, vedeli za vse tiste, ki prežijo na te otroke. Torej gre za pomankljivo konvencijo, ki omenja državo kot edinega sodnika za to, kaj, najboljši, kaj je najboljše za interes otrok in ne omenja eh, dr, družine kot tiste, ki govorijo o tem, kakšne so pravice. Omenja tudi splav, ki pa nima svojega mesta, ko gre za pravice otrok. Kolegi, opominjam vas, da imate samo minuto na voljo, ko gre za obrazložitve glasov in veliko eh, vas je prosilo za besedo, gospod Henon. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Naši državljani zanima, kako daleč smo prišli na tem področju. Eh, pred in po irskim referendumu so nam govorili, da se Evropska unija ne pomika in ne napreduje na področju skupne zonanje eh, varnostne politike in da ne napreduje na, na področju splavne politike. Kljub vsem obljubam, glede tega, da bomo poslušali državljane in da bomo, se bomo odzvali na njihove želje, tega ni prišlo. Danes zjutraj se je to zelo dobro skazalo, ko smo poslušali češkega predsednika njegov eh, govor je bil eh, zelo banalen in eh, govori o argumentih, da je vlada boljša, če imamo opozicijo, da bi morali biti strpni do drugačnih mnen. In kakšna je bila reakcija tega Evropskega parlamenta? Poslanci socialistične skupine in ljudske stranke so pač odšli iz dvorane, tudi niso sposobni niti, da bi poslušali eh, takšen govor. Takšna, eh, takšen je naš pristop do voljivcev. Eh, um, dokažite, da nimam prav, um, ob, eh, organizirate pač referendum in videli bomo, kakšen bo rezultat. Sedaj gremo na poročilo gospoda Kotini. Gospod. Gospa Šuska. Transpozicija. Sva predsedujoča, prenos direktive 2002 skozi 14 o evropskih. Uh, delovskih svetih je še posebej pomena v kriznem obdobju, ko moramo spostaviti povezavo med eh, gospodarsko in socialno odgovornostjo. Treba je zagotoviti delovna mesta, izobraževanje eh, za delavce in gledati prehod eh, na drugo delovno mesto. V državah članicah je potrebno v to smer delati strani obeh <clears throat> plati in zato sem glasovala za poročilo gospe Kutinije. Hvala lepa. Naslednje je poročilo Toja, najprej gospod Šekerski. Socialna ekonomija igra zelo pomemben vpliv v lokalni in regionalni ekonomiji. To je tudi sestavni del Lizbonske strategije. Statistični podatki kažejo, da je to pomemben vidik ustvarjanja novih delovnih mest v Evropi in zaposluje približno 7 odstotkov vseh zaposlenih oseb. Prav tako je potrebno izpostaviti vlogo, ki jo ima socialna ekonomija pri razvoju eh, podeželja, saj ustvarja nova delovna mesta in tudi eh, vzdržuje zaposlenost na podeželju. Zdi se torej, da je ključnega pomena za zagotovitev eh, hitrejšega gospodarskega razvoja in prispeva tudi k reševanju novih družbenih problemov. Prav tako krepi konkurenco v tradicionalnih gospodarskih panogah. Zato je tako pomembno, da podpiramo socialno ekonomijo in da je vključena v vse vidike gospodarskega in družbeno-ekonomskega razvoja. Hvala lepa. Še enkrat gospa Tomaševska. Gospa predsedujoča, ne le, da so krizne razmere povzročile to, da se pojavlja vse več društev, eh, združenj, ki so se znašle v finančnih težavah. In to so tudi zelo pomembni eh, akterji pri ustvarjanju BDP-ja, ampak vsako delovno mesto, vsaka dodana vrednost na ravni eh, socialnih storitev ima svojo vrednost. Zato podpiram to poročilo in prečakujemo od Evropske komisije nov pristop ki bo finančno in organizacijsko podpiral socialno ekonomijo, naprimer, da se jih oprosti določenih administrativnih eh, bremen pri pridobivanju sredstev skupnosti. Zato sem glasovala za to mnenje. Hvala lepa, gospod Kamal. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko sem bral to poročilo, sem opazil izraz socialna ekonomija in govori o dveh zadevah. Gre za socialne cilje, ki so pred kapitalom in drugič govori o odgovornosti in o demokratičnem nadzoru sosedov. Ni pa bila omenjena svobodna izmenjava med kupcem in prodajalcem in da bi se morali, morali potruditi za ustvarjanje delovnih mest, da bi ustvarili dombiček in ustvarili nova delovna mesta za prebivalstvo. Ko se začenjamo sredotočati na socialne potrebe, na mesto, da bi se sredotočali na ustvarjanje dobička in ustvarjanje delovnih mest, potem pademo v past o čemer so nas opozarjali veliki ekonomisti, da lahko, ko pozabimo na dobiček, se spustimo v služeške odnose. Hvala lepa. Gospa Doyle. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo sem zadovoljna, da tako resno sedaj jemljemo duševno zdravje v Evropskem parlamentu. To mora ostati ena od prioritet Evropske unije. Do leta 2020 bo, eh, do, bodo duševne bolezni ena najbolj razširjenih bolezni. Govorimo o naši strategiji v dokumentu Vizija za spremembe In veliko tega je omenjenega v naši nacionalni zakonodaji, vendar pa so stvoritve v zvezi z duševnim zdravjem popolnoma neprimerne. Obstaja zelo velika vrzel o tem, kakšna je teorija, kakšna imamo poročila in tudi kakšni so akcijski načrti v moji državi in med storitvami in uh, zdravstvenimi oskrbami za tiste, ki potrebujejo takšne storitve. To se mora spremeniti. Hvala lepa, gospa Gil. Ena od štirih ljudi se sooča s problemi duševnega zdravja. Osem od desetih vzrokov za invalidnost je povezanih z duševnim zdravjem. In duševno zdravje zelo vpliva na tudi druge, ne tiste, ki so neposredno prizadeti. Zato je nujno, da začnemo oblikovati zakonodajo na tem področju, ki priznava pomembnost dobrega duševnega zdravja. Tudi v mojem olivnem okolju smo govorili o tem, da mediji, internet, šole in tudi zdravstveni centri morajo govoriti o tem in ozaveščati, vendar pa moramo eh, poskrbeti za več raziskovanja na tem področju in povezati duševno z fizičnim zdravjem in to bi lahko financirali iz socialnega sklada Evropske unije in to je treba res eh, si natančno pogledati. Treba je tudi pogledati, kakšna je povezava med duševnim zdravjem in stresom, ki ga trpimo na delovnem mestu. Zato podpiram to poročilo. Eh, hvala lepa, gospod Tomaševski. Gospa predsedajoča, 900 odstotkov samomorov je posledica duševnih bolezni. Vse večje število ljudi, ki trpi za depresijo in drugimi civilizacijskimi boleznimi, ki jih povzroča stres in eh, življenjski tempo. In eh, zaradi življenjskega stila je vse več tudi bolezni, eh, ki so tipične za starejše osebe. Diagnostika, odpravljanje, stigmatizacija, podpora. Eh, bolnikom in njihovim družinam. To so pomembna orodja za eh, skrb za duševno zdravje v družbi, zato sem z vsem srcem podprla poročilo, ko spet sem pazi. Gospa Sinot, sama sem glasovala za to poročilo, vendar pa mislim, da smo zamudili priložnost uh, da bi v odboru vključili električni šok med prepovedanimi eh, močilnimi vrstami zdravljenja, ki se še vedno uporablja v nekaterih evropskih državah. Tudi pri drugih mestih imam nekaj vprašanj in to je gibanje, ki ocenjuje mlade otroke mm, glede duševnega zdravja in jih zdravijo zdravili v, tukaj se omenja o, cena duševnega zdravja otrok. Večina, če bi jih tako ocenjevali, se ne bi izkazala za normalnih, vendar pa se vseeno dobro razvijajo. Ključno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, glede na vedno več duševnih problemov, je, zakaj se to dogaja, še posebej v primeru samomorov. Ne moremo dopustiti človeško družbo da ljudje ne bi mogli voditi normalnih življenj. Če se duševno zdravje slabša, potem moramo premisliti, kakšno družbo vendarle ustvarjamo. Najlepša hvala. Sedaj gremo na poročilo Jurka, gospod Rutovic. Hvala lepa, gospod predsedojoče, dame in gospodje. Nasprotujem resoluciji in zato sem tudi glasoval proti iz naslednjih razlogov. Smo v krizi in Unija in njene institucije se soočajo z velikimi problemi, ki jih moramo reševati. Kot drugo, stroški, ki jih nosi Unija za preučevanje teh domnevnih preletov, so stale več milijonov evrov. Nikakor pa eh, nismo eh, pred pravico spravili tistih, ki so mučili in eh, pobijali ljudi, nedožne ljudi, tudi državljane Evropske unije. Mislim, da je to samo ustvarjanje nekih dragih političnih senzacij in to ne ponuja nobene dodatne vrednosti in je samo pomenilo dodatne stroške za evropske davkoplačevalce. E, za znanost je seveda treba plačati in e, to smo, to smo tudi storili, ampak pri podobnih problemih v prihodnje e, bi, imeli, bi moramo imeti to tudi v mislih. Hvala lepa. Hvala lepa, prehajamo na poročilo Migueles Ramos, gospod Doyle. Thank you. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljam in podpiram poročile gospe Ramos. To zahteva več in boljše raziskave. Informacije, ki jih imamo o našem ribjem staležu, je ključnega pomena da, za to, da ustvarimo ravnovesje, ko znanost uporabimo kot orodje, je to samo za pomoč za našo nalogo. Kljub temu, da cenim poročilo, bi rada opozorila na to, da v tej gospodarski krizi se moramo zavedati, da obstaja nevarnost podvajanja očinkovit in da na ravni skupnosti ne delamo tega, kar je bolje, da prepustimo državam članicam. Hvala lepa, gospa Dol, gospod Kamal. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ko govorimo o raziskavah, ne vem, če bi morali istočasno govoriti o pomankljivosti skupne ribiške politike. Več kot 40 let obstaja ta politika in da smo jo oblikovali na podlagi trajnostnosti. Vendar pa moramo to primirjati tudi z pristopom eh, lastniš, la, pravice do lastništva in da se je država zazima za to, da bi ohranili svoje rezerve. Na, v Islandiji imajo tržni pristop, kjer imajo svoje lastne individualne klote. Če uporabimo nove tehnologije, nove raziskave, lahko to storimo s vso dobro voljo, vendar pa, če imamo sistemo, da kljub inovacijam vlade govorijo ribičem, koliko morajo ujeti, potem eh, je to vse za manj. Mislim, da je čas, da prenehamo s to skupno ribiško politiko. Sedaj gremo na poročilo Bermana. Spagil. V tem času gospodarske krize obstaja mišljenje, da bo, bodo zmanjšanje dolgov tisto, kar bo pomagalo tistim, ki to najbolj potrebujejo in da bo to stvarjalo tudi nova delovna mesta. Zato eh, podpiram to poročilo in da zagotovimo, da se delovna mesta, delovna mesta ne bodo izginile v črno, eh, na črnem trgu. To je pomembno tudi v mojem volivnem okrožju. Moramo povdariti, da moramo dovoliti državam članicam, da zmanjšajo DDV, za nekatere izdelke, za boj proti podnebnim spremembam, zato da spodbujamo ljudi, da kupujejo ekološke izdelke. Takšni so tržni instrumenti, ki jih potrebujemo. Po celem svetu se zmanjšanje stopnje DDV uporablja zato, da spodbujamo ljudi, ki da kupujejo okolju prijaznejše izdelke. In če bodo takšni izdelki cenejši, bo to pomagalo vsem. Moja vlaga, vlada je vodilna na tem področju, da bi za 2,5 odstotka zmanjšala stopno DDV-ja do leta 2010. Upam, da bomo v tem zgledu sledile tudi druge države. Gospa Luli. Uh, ma, ma, Gospa predsedujoča, edini boj, ki ga bomo nedvobno izgubili, je tisti, v katerega se sploh ne spustimo. S tem, ko smo ponovno predložili svoje amantmaje, uh, uprit bolj pravični uporabi znižnih stopenj DDV, še posebej, ko gre naprimer za uh, otroška oblačila v novih državah članicah, s tem jih spravljamo na enako raven, eh, na kateri so stare države članice in s tem pošiljamo jasno sporočilo svetu in komisiji, da nam je uspelo razen samo enega primera, uh, kjer smo skušali odpraviti prekomerno uh, breme za gostinstvo. Eh, mi smo za to, da se uveljavlja ena sama znižena stopnja za eh, gostinstvo, kar pa po predlogu komisije ni možno, kajti ta predlog omenja dve različni stopnji, eh, znižene stopnje DDV, odvisno od tega, ali je zraven tudi vino ali ne. Uh, Eh, verjamem, da številni kolegi niso razumeli bistvo našega amandmaja, ampak ključni signal parlamenta na tem področju eh, je bil podan. In eh, gospa predsedojoča, veseli me, da smo bili tako ustrani tudi v okviru naše skupine in da smo se borili proti tej maniji levičarskega grabljenja davčnih eh, prihodkov in mislim, da moramo zadeve spremeniti. Hvala lepa. Prehajamo na resolucijo o CIA, gospod Samberg. Hvala lepa, gospa predsedojoča. To je verjetno najtežje vprašanje za svobodno družbo. Kako se svobodna družba zoprstavi tistim, ki jo želijo uničiti? Takšno odločitev je treba sprejeti moramo dobiti ravnovesje. Seveda moramo zaščititi človekove pravice in seveda mora prevladati pravosodni postopek, vendar pa včasih v tem svetu, v katerem živimo, se moramo odločiti za izredne ukrepe. In ne moramo se zanašati samo na ZDA, da to storijo v moji državi, smo priča sodnim procesom osmih ljudi, ki so obsojeni, da so skušali nastaviti bombo na osem letal. To jim ni uspelo in tega smo zelo veseli. Zagotoviti moramo, da ima svobodna družna, družba prave ukrepe, prava orodja za to, da se borijo proti tistim, ki jo želijo uničiti. Če nam to ne bo uspelo, potem ne bomo opravili te naloge, ki smo jo dolžni opraviti za tiste, ki so nas izvolili. Gospod Rutovic. Eh, na to temo sem že spregovoril. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Torej, gremo na poročilo von Mogov, gospod Bark. Gospa predsedujoča, mojim delegatom iz Irske sem eh, predlagal, da se vzdržijo pri tem poročilu, kot tudi pri poročilu Vatanen, zaradi tega, ker želimo ohraniti našo neutralnost in želeli smo izraziti naše stališče glede tega in naše delovanje v Evropski uniji. Naša država ima poseben sistem za pošiljanje enot, to mora biti mandat OZE 1, to mora potrditi tudi vlada kot tudi irski parlament. In to bo veljalo tudi pod Lizbonsko pogodbo razlog ni ta, da nismo pripravljeni sodelovati pri um, operacijah za vzdrževanje miru Tam smo sodelovali pri operacijah, ki so bile zelo uspešne pod mandatom OZN. OZN ni moral priskrbeti za enote in ko je Evropska unija poskrbela za to in ta mandat bo končan 15. marca. Šlo je za zelo uspešnih 12 mesecev in upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Irska bo še vedno prispevala pri vlogi ohranjanja miru v okviru OZN in Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj gremo na poročilo gospoda Vatanena. Gospod Kelam je prvi. You, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Sam sem glasoval za odstavek 43 v poročilu Vatanena zaradi ustnega amanmaja kolega Landsbergisa k temu, kar smo potem tudi podprli. Vendar pa sem glasoval proti izvornemu odstavku 43 zaradi tega, ker bi zaradi ruskih dejavnosti spodkopali naše varnostne sisteme in tudi ogrozili naše odnose z ZDA. Gospa predsedujoča, sodeloval sem ta teden na odboru sodelovanja, ki se ukvarja s sodelovanjem z Rusijo in privlekal sem zaključek, da ne moremo spregledati tistega, kar imenuje gospod Vatanen širša realnost in kakšna je strateška vloda Rusije. In to je, da ločuje evropske partnere med dobre in slabe in da vedno deluje proti NATO. Gospod Sandberg. Gospod predsedujoča, pozdravljam priložnost za eh, kratek nagovor na to temo. Zaradi absolutno odličnega nagovora, ki smo ga slišali strani predsednika Češke republike, ki nas je spomnil, kaj ne, o zgodovini svoje države in drugih držav, še posebej v vzhodnji Evropi, eh, ki so trpele nacistično okupacijo in potem komunistično okupacijo dejansko. In to kaže na velik pomen NATO in na pomen ohranjanja NATO. Evropska unija ima pomembno vlogo v družbi, ampak ključno obrambo zahodnega sveta še vedno predstavlja NATO. In temu je tako, ker je to organizacija, ki predstavlja naše zavezništvo z ZDA. In ena od zelo motečih lastnosti tega parlamenta, in to ugotavljam pri številnih vprašanjih, je eh, nekakšen podton in včasih nadton proti eh, ameriških eh, nagnjen. Tukaj govorimo kot eh, svobodni ljudje in NATO zagotavlja to ključno zavezništvo tudi v prihodnosti. Hvala lepa, gospod Kamal, še enkrat. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Za večino zadnjega stoletja, večino tega stoletja, vsaj do sedaj, je NATO pomagal pri ohranjanju miru. Vendarle obstajajo nekateri tukaj v tem zboru, ki skušajo spodkopavati to institucijo, to ustanovo, ki nam omogoča sodelovanje z ameriškimi, kanadskimi kolegi in številnimi državami članicami EU. In eh, kako to počnejo, kako to spodkopavajo, ne le z napadi proti NATO, ampak tudi z podvajanjem struktur. Zdaj smo v razmerah, ko ameriški in kanadski ljudje sedijo s strokovnjaki EU v eni dvorani pod okvirom NATO, potem imamo povornoma enak, enako srečanje, samo brez ameriških in kanadskih kolegov, to pa je evropska varnostna struktura. In to je res popolno tratenje sredstev in časa. Seveda moramo priznati vojno vlogo, eh, ki jo ima NATO. Eh, pomemben, delež, eh, pomemben del NATO pa je tudi delitev bremen. Ker na koncu bosta le Britanija in Francija delila to breme, ostali pa se bodo skrivali. Tako da ne pozabimo pomembne vloge NATO in naj se ta še dolgo nadaljuje. Hvala lepa, gospod Burke. Naj samo dodam k temu, kar sem že dejal prej. Želimo si, da bi Lizbonska pogodba bila sprejeta na Irskem. Ohranili bomo še naprej našo neutralnost tudi pod Lizbonsko pogodbo in Lizbonska pogodba tega ne bo spremenila. Še naprej pa bomo igrali svojo ulogo na področju uh, mirovnih operacij na podlagi mandata OZN, če Evropska unija tudi želi sodelovati v teh operacijah, smo tudi mi to pripravljeni storiti in to smo tudi že počeli v preteklosti. Hvala lepa, gospod Burke. Gospod Montalto. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Naj povem, da kar zadeva amandma 17, ki bi moral priti po amandmaju 45, sva tako jaz kot kolega poleg mene želela glasovati za, vendar pa v tem trenutku nisva mogla glasovati, kajti motila nas je neka tretja oseba in ja, zato bi rada samo obradložila eh, svoj glas. Hvala lepa, da prehajamo na poročilo na poletano. Gospod Muzumeči. Grazie, signora presidente. A 14 anni dalla conferenza. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 14 let po barcelonski konferenci in po vzpostavitvi evropskega partnerstva eh, so rezultati zelo, zelo slabi. Čež si pogledamo rezultate do sedaj v primerjavi z eh, sredstvi, ki smo jih v to uložili, mislim, da je to tudi legitimna pravica tega parlamenta in tudi eh, naloga komisije, da o tem poroča. Tukaj pravimo, da, oziroma ugotavljamo, da državljanske pravice sploh niso zaščitene v tem delu Afrike in Bližnjega vzhoda. Spoštovanje človekovih pravic je praktično neobstoječo in vedno več imamo opravka tudi za trgovino z ljudmi, proti zakonitim priseljevanjem, tudi v moji državi, še posebej na Siciliji. Tako da mislim, da to območje, ki ga vzpostavljamo, še bolj poudarja razlike med bogatim in revnim svetom kar deva 24 in 16 je amandma. Tukaj smo izrazili eh, pozitivno stališče o barcelonskem procesu, vendar pa mislim, da je to nekaj, kar eh, vendarle zahteva nekaj več upanja. Hvala lepa, gospod Šekerski. Vzhodno partnerstvo je zelo važen po regiji, zato si želim, da bi to postala tudi ena prioritet zonalne politike Evropske unije štirje ključni vidiki so, na katerih bi, mislim, da morali ukrepiti naše delovanje. Najprej promocija demokracije in človekovih pravic. To bo zagotovilo večjo stabilnost eh, v teh državah in tudi eh, jamčilo spoštovanje temeljnih pravic. Kot drugo, gospodarska integracija in vzpostavitev območja proste trgovine. To bo omogočilo vsem eh, širši dostop do novih trgov, kar bo š, je še tako pomembno v času krize. Kot tretje, varnost in stabilnost v Evropi tukaj menim predvsem, eh, mislim predvsem o energetski eh, varnosti, da se na ta način izognemo takšnim krizam, kakršnim smo bili zdaj priča in zato moramo diverzificirati eh, vire in tranzitne poti. Kot četrto, eh, izmenjava kulturne in, eh, na kulturni in znanstveni ravni. Na ta način se krepitvijo medsebojnega sodelovanja in eh, kulturno in raziskovalnih eh, projektov bomo, mislim, da lahko uspeli zagotoviti napredek na tem področju. Hvala lepa. In še na zadnje poročilo Dal, gospod Corbett v imenu svoje skupine, dve minuti. Hvala lepa. Z velikim veseljem sem glasoval za to poročilo in gospod Dal želim vse dobro, eh, kajti je na porodniškem dopustu in zato danes ni bilo. kot eh, članica skupine Neodvisnost demokracija je želela igrati konstruktivno vlogo pri delu našega parlamenta, za razliko od kolegov iz eh, stranke za neodvisnost Združenega kraljestva, ki nikoli v štirih letih in pol, odkar eh, jih je bilo 12 izvoljenih v Evropski parlament, niso nikoli prevali poročila. Vedno samo eh, na nek način lajajo strani in se nočejo vključiti v resnično delo, ki ga opravljamo v tem eh, zboru in skušamo zagotoviti, da je zakonodaja in da so politike, ki jih izvajata Evropska unija, ustrezno nadzirane in da upoštevajo interese vseh držav članic in političnih eh, velikov. Želijo biti samo negativni in eh, vse na nek način spodkopavajo. To je velik, velika razlika med njimi in njihovo kolegico Dalovo. Hvala lepa. Sveta sem dobila štiri skupna uh, stališča, vključno za razlogi za njihov sprejem, kakor tudi stališče komisije. Naslovi bodo objavljeni v zapisniku uh, današnjega zasedanja. Trimesečno obdobje, trimesečni rok za sprejetje stališč eh, parlamenta pa začne teči prihodni ponedeljek.